Guten Morgen. Guten Morgen. Dobro jutro, lep pozdrav, prosim, da zasedete svoje mesta. Lepo pozdravljeni. Rada bi vas pozdravila. Pozdravljam odbor za proračun. Thank you very much. Take your seats. We'll have a long road. Najlepša hvala. Prosim, da zasedete svoja mesta dobro je, da začnemo čim prej. Lepo pozdravljam gospoda Artuija, predsednika odbora za proračun in člane odbora za proračun. Lepo pozdravljam tudi soporočevalca gospoda Ashworta. Sama sem predsedujoča odbora KONT za proračunski nadzor in sem tudi soporočevalka. Narada bi povedala, da je prišlo pri členu 138 do napake pri drugem odstavku pri 1832, tam, je, tam gre za predlog spremembe Libe 17. To je približno na 20. strani, približno. Tam je zapisan minus, ampak poročevalca predlagava, da se zapiše plus. 1.8.3 odstavek 2 gre za predlog Libe 17. Tam je minus na glasovalnem seznamu, ampak soporočevalca predlagava plus. To je na strani 19 ali 20. Gre za predlog Libe 17, za člen 183, za drugi odstavek gre. Tako boste to lažje našli v glasovalnem seznamu. Ob tem ne povem, da bi se rada zahvalila poročevalcem v, v senci. Veliko dela smo opravili in šele na to, ko smo pripravili poročilo, se je začelo pravo delo, ker se želimo pripraviti na dobro sodelovanje in pogajanja s komisijo in uh, svetom. Najlepša hvala in hvala gospodu Artuju, da bo predsedoval glasovanju sedaj. Prosim. Merci, madame euh, la présidente, euh, rapporteur. Najlepša hvala, gospa predsednica in poročevalka. Zahvaljujem se tudi soporočevalcu. Richardom Ashfordom, zahvaljujem se poročevalcem v senci za obsežno opravljeno delo. Oblikovanje seznama za glasovanje je zahtevalo celo noč dela. Zahvaljujem se tudi našim sodelovcem iz sekretarijata, ki so se popolnoma posvetili temu besedilu. To besedilo je zapleteno, prav gotovo naš cilj je bil dokument poenostaviti. Upam, da bomo k temu tudi prispevali tako v korist samega odbora, komisije kot evropskih državljanov. Nekateri amandmaji bodo obvrženi. zaradi tega, ker ali presegajo pristojnosti naših odborov, ali pa gre tukaj za izključno pristojnost drugih odborov, ki so zato pristojni skladno s členom 54. Če so poročevalci in poročevalci v senci nimajo dodatnih pripomb, predlagam, da začnemo z glasovanjem. Ostavite glasovalne kartice v naprave, tako da lahko opravimo preizkus začetek glasovanja. Recensons 37 votants. 37 glasov zaenkrat, 38 niste glasovali.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 Amandma 363, kdo je za, proti, kdo je zdržan, zavrnjen. Amandma 364 je brezpredmeten. 365, kdo je za, kdo je proti, kdo je zdržan, sprejet. Amandma 4 pade, potem uvodna izjava 366, kdo je zdržan za, kdo je proti, kdo je zdržan, umaknjen. 367, kdo je za, kdo je proti, kdo je vzdržan, bomo preverili. 367, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 26 glasov proti 14. Potem stran 13, ta predlog spremembe pade, na to predlog spremembe 5 prav tako omaknjen, 368 prav tako, 369 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Na to predlog spremembe 6, ki je povezan z predlogom spremembe 95, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet potem Apple 4, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Na to predlog so imeli 370, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili, začetek glasovanja. Konec glasovanja, zavrnjen 24 glasov proti 18. 371, 372, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 374, 567, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Kompromis številka 1, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, kompromis 1, sprejet. Potem 375, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 376, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. 376, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet 28 glasov proti 15 predlog spremembe 377 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, kdo je proti? Vzdržani sprejet. 378, 373, ista zdaj, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 379, ustni predlog spremembe, kdo je za, kdo je proti, kdo je vzdržan, sprejet. 380 z ustno predhodno spremlje, kdo je za, kdo je proti, kdo je zdržan, sprejet. 381, 382, 549, 550, kdo je za, proti, bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjen. 23 glasov proti 20. Predlog spremembe 383. Kdo je za, kdo je proti, kdo je vzdržan? Zavrnjen. 384 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 385 za, proti, vzdržani. Sprejet. 581 in Impel 8 padeta, 582 prav tako, Libe 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejet, 386 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 387 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 389 za, proti vzdržani zavrnjen. Afat 6 in 9, 3, ista točka, kdo je za proti vzdržani. Dvignite roke, kdo je za proti, bomo preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja zavrnjen. 27 glasov proti 15. Predlog spremembe 388. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Niste vsi dvignili rok, zato bom preveril. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjen. 27 proti 15. 391, kdo je za? Ne, najprej še 390, kdo je za? Proti? Preverjamo. Predlog spremembe 390, začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen 24 glasov proti 18. Predlog smembe 391, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 392, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 395, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 394 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 393 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 396 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 397 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 398 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis številka 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. To je bil kompromis, bomo preverili začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Spred 27 glasov proti 15. Predlog spremembe 402. Kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjen. Tukaj imamo cel sklop predlogov sprememb 90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Gre za glasovanje v sklopu, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog sprejembe 403, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 404, brezpredmeten. 405, prav tako. 22, kdo je za, proti, vzdržani. Preverjamo predlog spremembe 22, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet 25 za, 17 proti. Predlog spremembe 405 ni brezpredmeten, zato moramo glasovati še o predlogu spremembe 405. Se pravičujem za to napako. Vračamo se na 405. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. predlog spremembe 406, 407, 408 in 409. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjen. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, začetek glasovanja. Konec glasovanja. zavrnjen. 21 glasov proti 21. 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 410, za, proti, vzdržani, sprejet, 411, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 412, za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjen, 413, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 414 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 415, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 416 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet, 417 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 418 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 25 za, proti, bomo preverili. Začetek glasovanja. Škoda je klub. Konec glasovanja. Sprejet. 26 glasov za, 16 proti. Predlog spremembe 26, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. 419 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Prosim, da vseeno dvigujete roke. Začetek glasovanja. Konc glasovanja. Sprejet 25 glasov proti 18. 27, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 420 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 28 in 421, identična predloga sprememba, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 422, kdo je za, kdo je proti, kdo je vzdržan, sprejet. 423, 424, 425, 426, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 29, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Na to pa predlog spremembe 427, 428, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 30 za, proti, zdržani, sprejet. 429 za, proti, vzdržani, zavrnen. 430 za, proti, vzdržani, zavrnen. 431 za, proti, vzdržani, zavrnen. 432 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 31 in 433 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen bomo preverili. Začetek glasovanja. Skočajklub. Konec glasovanja. Spred 24 glasovi za, proti 18. 434, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 25, kdo je za, Proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je zavrnjen. Ne, bomo preverili. 32, začetek glasovanja. Prav imate, z veliko večino sprejeti. 33, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet, 435 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet, Libe 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen, 436, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 437 za, proti, proti, obdržani, sprejet. 34. Tega zajema predlog spremembe 437, o katerem smo ravno kar glasovali, kdo je za, proti, vzdržani spred, gibe 9. Na to pa imamo 438, kdo je za, proti, vzdržani spred, 35 za, proti, vzdržani spred, 36 za,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 39 je brezpredmeten, 441, kdo je za, proti, kdo je vzdržan, sprejet. 442 za, brezpredmeten. 443 je prav tako brezpredmeten, na to pa predloga spremem 444 in 445, identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 446 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 447 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 448 za ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 449 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 450 in 452 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 451 za, proti, vzdržani, sprejet, 453 za, proti, vzdržani, sprejet, 454 za, proti, vzdržani, sprejet, 455 za, proti, vzdržani, sprejet, 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 456 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 457 brezpredmeten, 458 za, proti, vzdržani, sprejet. Na to pa kompromis 3a za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 461 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 462 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, libe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 in 463 za, proti, vzdržani, sprejet. 465, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 464 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 466 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 467 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 468 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 469 za, proti, vzdržani, sprejet, 46 za, proti, vzdržani, vzdržani, spred, 471 za, proti, vzdržani, spred, zavrn, 472 je omaknen, 473, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili, 473 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen 23 glasovi proti 20. 470 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Libe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 474 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. 475 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 476 za ustnim predlogom za, proti, vzdržani, sprejet. 477 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 in 478 identična, kdo je za, proti. Niso vsi dvignili rok, začetek elektronskega glasovanja. konec glasovanja. Spred 27 glasovi za, proti 15. Prosim, dvigujte roke. 48 za, proti, vzdržani, spred. 49 za, proti, vzdržani, spred. Afet 8 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 28 glasov proti 14. 50 za, proti, vzdržani sprejet. AFD 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51 za, proti, vzdržani sprejet, 479 za, proti, vzdržani sprejet, 480 za, proti, vzdržani zavrnen, 52 za, proti, vzdržani sprejet, 53 za, proti, vzdržani sprejet, 481 z ustnim predlogom sorovimbe za proti vzdržanje sprejet, 26 za proti vzdržanje zavrnen, agri 3 za proti vzdržanje zavrnen. 482 za ustni predlogom spremljen, za proti vzdržanje sprejet, 26 a gre 4 za, proti, vzdržani, zavrnen. 483 za, proti, vzdržani, sprejet. 484 za, proti, vzdržani, sprejet. Peš 4, z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani spred. Peš pet za. Proti. Vzdržani spred. 485 in empel 6 za, proti, vzdržani, zavrnen, 487 za, proti, vzdržani, zavrnen, 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 486 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, moramo pa to preveriti, začetek glasovanja. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Konec glasovanja. Zavrnjen. 21 glasov proti 17. Regi 27 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 488 za, proti, vzdržani, sprejet, 56 in 489 za, proti, vzdržani, sprejet, 57 za, proti, vzdržani, sprejet, 490 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Libe 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Libe 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani vzdržani sprejet. Amandma 61, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 496 pade, 62 za, proti, vzdržani sprejet, 63 za, proti, vzdržani sprejet, 64 za, proti, vzdržani sprejet. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. 498 in 499 identična za, proti, vzdržani, sprejet. 500, brezpredmeten. 501, 502 in 503 identični za, proti, vzdržani, sprejet. 66 za, proti, vzdržani, sprejet. 67 za, proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, sprejet. 69 za, proti, vzdržani, sprejet. 504 brezpredmeten, 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 71 za, proti, vzdržani, sprejet. 72 za, proti, vzdržani, sprejet podržanje. Res. Trinsedemdeset za, proti. Ne vidim veliko rok. Trinsedemdeset še enkrat za, proti. Vzdržani spred. Štirinsedemdeset za, proti. Vzdržani spred. Vzdržani spred. 75 in 77, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 76 za, proti, vzdržani, sprejet, 78 za, proti, vzdržani, sprejet, 505 za, proti, vzdržani, sprejet. od 79. predloga spremembe do 89. smo dobili predlog, da se besedilo črta. O tem bomo glasovali v sklopu. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej, nadaljujemo z 90. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeti? 508. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto? 509. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto? 510. Za? Proti? Vzdržani sprejeto? 91 je že zajet. 92, 511, identično za, proti, vzdržani sprejeto. 93 za, proti, vzdržani sprejeto. 94 za, proti, vzdržani sprejeto. 512 za, proti, vzdržani sprejeto. 96 za, proti, vzdržani sprejeto. 97 za, proti, vzdržani sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, sprejeto, 99 za, proti, vzdržani, sprejeto, 513 za, proti, vzdržani, sprejeto, 514 spade, 515 za, proti, vzdržani, bomo preverili, 515 začetek glasovanja. ste si glasovali, konc glasovanja. Sprejeto 23 glasov za, 13 proti. Prosim vas ponovno, da dvigujete roke. 516 pade, 517 za, proti, vzdržani. Sprejet, 518 za, proti, vzdržani. Sprejet, 100 za, proti, vzdržani. Sprejet, 101 za, proti, vzdržani. Održani. Sprejet. 102. Za. Proti. Održani. Sprejet. 103. Za. Proti. Održani. Sprejet. Petsto devetnaest, petsto dvajset omaknjeno, sto štiri za, proti, vzdržani, sprejet, petsto enaindvajset za, proti, vzdržani, zavrnen, petsto 522, 523, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen, 524, umaknen, 106, za, proti, vzdržani, sprejet, 525, pade, 96, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen, 107, 526, za, proti, vzdržani, vzdržani, mislim, da je sprejet. 528 pade, glede na to, da je bil 526 sprejet, deve 7 in 527 dojza, brezpredmetno. 108 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 500 29, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, prvi del zavrnen, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprit. 530 za, proti, vzdržani sprejet. 531 za, proti, vzdržani zavrnen. 532 za, proti, vzdržani, sprejet, 533 za, proti, sprejet, 534, 535, 536, 537, 538 in pa 7 in regiji 28, identični, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 109 za, ne, brez predmeten pade. 539 prav tako, 110 kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 111 za, proti, vzdržani sprejet, 112 za, proti, vzdržani sprejet, 540 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 113 za, proti, vzdržani, sprejet. 541 brezpredmeten, 114 in 542, identično glasovanje za, proti, zdržani, spred. 543, 564 za, proti, vzdržanje, zavrnjen. Libe 14 za, proti, vzdržanje, zavrnjen. 115 za, proti, vzdržanje, spred. 545, 46 za, proti, vzdržani, sprejet. Petsto 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 548 za, proti, vzdržani, sprejet. 116 za, proti, vzdržani, sprejet. 117 za, proti, vzdržani, sprejet. 118 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet, 119 za, proti, vzdržani, sprejet, 551 za, proti, vzdržani, sprejet, 552 omaknjen, 553 za, proti, vzdržani, sprejet, 120 za, proti, vzdržani, sprejet, 554 pade, 121 za, proti, vzdržani, sprejet, 122 za, proti, vzdržani, spred, 123 za, proti, vzdržani, spred, 124 za, proti, vzdržani, spred, 9, 8 za, proti, vzdržani, zavrnen, 556 za, proti, vzdržani, zavrnen. 557, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržanje je zavrnen, drugi del, za, proti, vzdržanje, zavrnen. 9-9 za, proti, vzdržanje je zavrnen. 558 za, proti, vzdržani, bomo preverili 558 začetek glasovanja. Skrtaj klu. Konec glasovanja. Zavrnen 19 glasov proti 17. 560, 559, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, 90, že zajet, 125 za, proti, vzdržani, sprejet, 561 za, proti, vzdržani, zavrnen, 562 za, proti, vzdržani, zavrnen, 126 za, proti, vzdržani, sprejet, 127 za, proti, vzdržani, sprejet, 563 za, proti, proti, vzdržani, sprejet, 560 za, proti, vzdržani, zvrn. Libe 15 za, proti, vzdržani, zavrnen. 565 za, proti, vzdržani, zavrnen. 566 za, proti, vzdržani, zavrnen. 568 za, proti, vzdržani, zavrnen. 569, 570 za, proti, vzdržani, zavrnen. Libe 16, za, proti, vzdržani, zavrnen. 571 za, proti, vzdržani, zavrnen. 128 za, proti, vzdržani, sprejet. 572. Ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejet. D11. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 573 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 129 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 575 za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. Zavrnen. 576 ustni predlog spremembe za proti vzdržani. Niste vsi dvignili rok, bomo preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet 23 glasov za, 13 proti 9, 12 za, proti 9 vzdržani, zavrne. 130, 576 za, proti, vzdržani, sprejet. 131 za, proti, vzdržani, sprejet. 577 za, proti, vzdržani, zavrnen, 578, 579 za, proti, vzdržani, zavrnen. 580 za, proti, vzdržani, bomo preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen 21 glasov proti 15. 132 za, proti, vzdržani, sprejet, 133 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejet. 583 za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. 134 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 584 za ustnim predlogom spremembe za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 135 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 585 za za, proti, vzdržani, sprejeti. 586 umaknen, 136 za, proti, vzdržani, sprejeti. 587 pade, 588 umaknen, 137, 589 identično za, proti, vzdržani, sprejeti. Libe 17, gre za pozitivno stališče poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeti vzdržani, sprejeto, bom pa preveril. Začetek glasovanja, li beseda mesta. Skretaj klub. Konec glasovanja. Sprejeto, 21 glasov proti 15. 590, 591, identično, za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 5, za, proti, Vzdržani spred. Student dresat za. Proti. Vzdržani spred. 140 za. Proti. Vzdržani spred. 141 za. Proti. Vzdržani spred. 595 za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. 598 za ustno predlogo slovenbe za proti vzdržanje sprejeti. Deve 13, kdo je za? Ne. Še predlog spremembe 599, ki smo ga že izglasovali gre za identična predloga. 9.13, torej ponovno, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnen. 142 za, proti, vzdržanje, spred. 143 za, proti, vzdržanje, spred. 144, 600 za, proti, vzdržanje, spred. 165 za, proti, vzdržanje, spred. 166 za, proti, vzdržani, sprejet. In pa 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 601, 602, 603, zajeti. 147, 605, 646, 645, glasovanje v sklopu za, proti, vzdržanje sprejeto. Sto oseminštirideset za, proti, vzdržanje sprejet, šesto šest za, proti, vzdržanje sprejet. Šesto sedem za, proti, vzdržanje sprejet vzdržani spred, 150 za, proti, vzdržani spred, 151 za, proti, vzdržani spred, 608 za, proti, vzdržani spred, 610 in 609, identična za, proti, vzdržani spred, 152 za, proti, vzdržani, sprejet, 153 za, proti, vzdržani, sprejet, 611 za, proti, vzdržani, zavrnen, 915 za, proti, vzdržani, zavrnen, 612, 613, 916 za, proti, vzdržani, sprejet, 614, 615 19 glave za, proti vzdržani sprejet, 154 za, proti vzdržani sprejet, 616 za, proti vzdržani zavrnen, 617 za, proti vzdržani zavrnen, 618 za, proti vzdržani zavrnen, 155 za, proti vzdržani zavrnen. Sprejet. 156 za, proti, vzdržanje sprejet. 619 zajet, 620 ne, skladen 156 za, proti, vzdržanje sprejet. 620, 621, identično za, proti, vzdržanje zavrnjen. Preverili bomo z glasovanjem. 620, 621, začetek glasovanja. Repoussé par 21 voix. Konec glasovanja zavrnjeno, 21 glasov proti 16. Regi 29. to je bilo že tako ali tako vključeno v 620. 622, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 157 za, proti, vzdržani sprejeto, 626, kdo je za, proti, pade, še 623 je treba obravnavati, kdo je za, proti, vzdržani spreto, 624 bil za, proti vzdržani spreto, 158 za, proti vzdržani spreto, 625 bil za, proti vzdržani spreto, 626 bil za, proti vzdržani spreto, 627, 628 za, proti vzdržani spreto, vzdržani, sprejeto. 629 ljudi za, proti, vzdržani, sprejeto. 159 pade, 630 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 160 za, proti, vzdržani, sprejet. 161 za, proti, vzdržani, sprejet. 631 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, spred, 162 za, proti, vzdržani, spred, 163 za, proti, vzdržani, spred, 164 za, proti, vzdržani, sprejet. 165, 633, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 163. 635 regij 31, za proti vzdržanje zavrnjen. Regij 32, ne. 636 in Impel 11 najprej za, proti vzdržanje zavrnjen. Regij 32 za, Proti? Bomo preverili. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. dodali bomo še en glas. 19 proti 16, sprejeto. To je bil Rigi 32. 166 za, proti. Vzdržani, sprejet. 637 pade. 638 ustni predlog spremembe za, proti, sprejet. 639 in 1 pol 12, kdo je za, proti, vzdržan in zavrnen, 640 za, proti, vzdržan in spred, 641 za, proti, vzdržan in zavrnen, 167 za, proti, vzdržan in spred, 168 za, proti, vzdržani sprejet. 169 za, proti, vzdržani sprejet. 642, kdo je za, proti, vzdržani zavrnen. 643 za, proti, vzdržani sprejet. 644 za, proti, vzdržani sprejet. 648 za, proti, umaknen. Ni umaknjena. 648. Se pravi, čujem. Ta predlog spremembe je bil umaknjen. 171, 172, kdo je za, proti, vzdržajni sprejet, 649 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 173 za, proti, vzdržani, spred. 650, brezpredmeten, kompromis številka 6, za, proti, vzdržani, sprejet. 656, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Zavrnjen. 660 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. AF16. Ne. Še kompromis številka 7. Za. Proti. Vzdržani. Spred. AF16 za. Proti. Proti vzdržani, spred. AFED 17 za, proti, vzdržani, spred. 177 za, proti, vzdržani, spred. 178 za, proti, vzdržani, spred. 179 za, proti, vzdržani, spred. 180 za, proti, vzdržani, spred. Če bi me odpustili čisto v redu, 181 za, proti, vzdržani, sprejet. 675 pade, 182, kdo je za. Mislim, da tukaj glasujemo v sklopu Ne. Non, nous, allez, nous allons les voter séparément, pardonnez-moi. 182 kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 183 za, proti, vzdržani sprejet, 184 za, proti, vzdržani sprejet. lahko rečemo, da gre pri 185 za identično glasovanje, da 187 prav tako, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, identični. Vsi ti predlogi sprememb so sprejeti. 676, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeti. 200 za, proti, vzdržani spred. 201 za, proti, vzdržani spred. 202 za, proti, vzdržani spred. 203, 677 za, proti, vzdržani spred. 204 za, proti, vzdržani spred. 678 za, proti, vzdržani spred. 205 pade, Libe 22 prav tako, 679 tudi, 206, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 207 za, proti, vzdržani, 207, kdo je za, 207, kdo je za, Prosim, da dvigujete roke. Hvala. Kdo je proti? Vzdržani. Spred. Libe 23 pade. 681 prav tako. 208. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Spred. 209. Libe 24 identična za. Proti. Vzdržani. Spred. 682 pade, 683 za, proti, vzdržani zavrnen, 684 za, proti, vzdržani spred, 685 za, proti, vzdržani spred, 686 za, proti, vzdržani zavrnen, 687 za, proti, vzdržani spred, 688 za, proti, vzdržani spred, Vzdržani sprejet. 689 za. Proti. Vzdržani sprejet. 690. Imamo ustni predlog spremembe gospe Holmajer. Gre za predlog gospoda Manka, ki ga potrjuje gospa Holmajer. Mislim, da gre za to. Gospod Manka, izvolite. Jedno slovičko nahrad za me po dohodje s pani Holmajer. Najlepša hvala predsedujoči, z dogovorom z gospo Holmeier smo odobrili postopek iz prvega odstavka, iz odstavka od, od 1 do 5, člena 258. Zapisali smo, da bi se moralo to nanašati samo na zgradbe. Hvala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 predlogov sprememb, ki presegajo naše izredne pristojnosti ali pa so pač v izrednih pristojnosti drugih. In prosim vas, da nadaljujemo na strani 75. Pardon. À la page 74, au bas de la page. Ne, v bistvu na dnu 74. strani gre za predlog spremembe 754. Na dnu 74. strani. 754. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 210 za? proti, vzdržani spred, 755 za, proti, vzdržani spred, 756 za, proti, vzdržani spred, AFET 19 za, proti, vzdržani sprejet. Dvesto dvanajst za, proti, vzdržani spred vzdržani, sprejet. Nadaljujemo z uvodnimi izjavami. Predlog spremembe 213. Za. Proti. Vzdržani, sprejet. Peš ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. 215 za proti, vzdržani spred, 216 za, proti, vzdržani zavrnjen. Tran 1 za, proti, vzdržani zavrnjen. 217 in AFET 1 v dveh delih. Prvi del glasujemo za, proti, vzdržani, prvi del zavrnjen, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del sprejet. 218 za, proti vzdržani, zavrnjen. DV1 za, proti vzdržani, zavrnjen. 219 za, proti vzdržani, zavrnjen. 220 za, proti vzdržani, zavrnjen. 221 za, proti vzdržani. Bomo preverili. 221 začetek glasovanja. 221. Konec glasovanja. Zavrnjen za veliko večino. 222, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? 223, 224? identična za, proti, vzdržani, zavrnen, 225 za, proti, vzdržani, spred, 226 za, proti, vzdržani, spred, AFET 2, kdo je za, proti, vzdržani, spred, 228 za, proti, vzdržani, spred, 227 za, proti, vzdržani, spred, 227 za, proti, vzdržani, spred, Regi 1 za, proti, vzdržani spred, 229 za, proti, vzdržani spred, 230 za, proti, vzdržani spred, 231 za, proti, vzdržani sprejet, 232 za, proti, vzdržani zavrnjen. 234 za, proti vzdržani zavrnen, AFET 3 za, proti vzdržani spred, tran 2 z ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani spred, 235 za, proti kdo je vzdržan, sprejeto. 936 za, proti, vzdržani, spred, regi 2 za, proti, bomo preverili, regi 2. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnen. 16 glasov za 21 proti. 239 kdo je za, proti. Sploh več ne dvigujete rok. Dobro, zavrnjeno. Amandma. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti. Vzdržanje spred. AF4 za, proti. Vzdržanje spred. 263 za, proti. Vzdržanje zavrnjen. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 247 za, proti, vzdržani, sprejet. 251 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 252 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prav imate, sprejet. 253, 254, 255 in pa 4, regi 4. Sprejeto. 256, tukaj je poročevalec beležil negativno oceno. Kdo je za? Proti bomo preverili. 256 začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Ne. Dobro. Konec glasovanja. Zavrnil. 23 proti 15. 259, kdo je za, proti, zdržanje, zavrnjen, 260 za, proti, zdržanje. Vzdržani zavrn. 262 za, proti. Vzdržani sprejet. 264 za, proti. Vzdržani sprejet. 263 za, proti. Vzdržani zavrnen. 265 za, proti. Vzdržani zavrnen. 266 za, proti. Vzdržani sprejet. 267 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 268 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Libe ena, za, proti, vzdržani, spred. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi pet, za, proti, vzdržani, spred. 278 za, proti, vzdržani, sprejet, 279 za, proti, vzdržani, sprejet, libe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen, afet 5 za, proti, vzdržani, sprejet, 282 za, proti, vzdržani, zavrnjen, libe 3 za, proti, vzdržani, sprejet, regi šest, za, proti, vzdržani, sprejet, libe štiri za, proti, vzdržani, zavrnen, 283 za, proti, vzdržani, bomo preverili, 283 začetek glasovanja. Hvala za glasovanje sprejet 24 proti 15. Regi 7 za, proti, vzdržani, zavrnen, 286 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 5 za, proti, vzdržani, zavrnen, 289 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 290 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regija 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Regija 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 291 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regija 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnen 22 proti 15. 292, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 296 z ustnim predlogom spremembe za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 296 za, proti, vzdržani, zavrnen, 295 umaknen, 297 za, proti, vzdržani, zavrnen, regi 11 in empl 1, identična za, proti, vzdržani, zavrnen, 298 za, proti, vzdržani, zavrnen, regi 12 za, proti, vzdržani, zavrnen, 300 za, proti, vzdržani, zavrnen, 301, 302 za, proti, vzdržani, zavrnen, 303 za, proti, vzdržani, zavrnen, 304, 305 za, proti, vzdržani, zavrnen, 306 za, proti, vzdržani, zavrnen, zavrnjen. 307, 308 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 310, 311, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 312, 313 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 314, 315 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 316 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Thank you. 320 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 322 za, proti, vzdržani, sprejet, 323 za, proti, vzdržani, sprejet. Tristo sedemindvajset, tristo osemindvajset, tristo devetindvajset, tristo trideset. pa še predlog spremembe 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. Peš 2, za, proti, vzdržani, sprejeti. Tristo trinintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjen. 334-335 tudi za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 336 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. regi 21. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, zavrnjen. Regi 23. Bomo glasovali o tem. Glasujemo o regi 23. Kdo je za? Proti? On m'a dit qu'il y a une erreur. Vous pouvez aller so mi, da je tukaj prišlo za napako, ni znotraj naših predstavnicih, glasujemo o regiji 22, kdo je za, kdo je proti, kdo je zdržan, sprejeto. In pa tri, kdo je za, proti, zdržan, sprejeto. Regiji 23 zdaj, kdo je za, proti, zdržan, sprejeto. 339 za, proti, vzdržani, zavrnen. Regi 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 345 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 346 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 347 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 349 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 356 za, proti, vzdržani, zavrnjen.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 pa smo se prebili do glasovanja o celotnem besedilu, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto z 29 glasovi za, enim proti, 13 vzdržanimi. Čestitke poročevalcema. Zdaj pa se moramo izreči tudi glede glasovanja o predlogu Evropske komisije, ki je bil tako dopolnjen z nominalnim glasovanjem. Začetek glasovanja, poemensko glasovanje. Gre za to, da potrebujemo večino, torej za podelitev mandata potrebujemo večino 36, če ne, moramo s tem ponovno začeti. Nous votons sur. Glasujemo torej glede dopolnjenega predloga komisije. Za to gre. Začetek glasovanja. Nekateri niste glasovali. Konec glasovanja. sprejeto 30 glasov za, en glas proti, 13 vzdržanih. Zdaj pa se moramo izreči še glede mandata za začetek pogajanj s svetom. Gre za uporabo pravila 69c, ki zahteva večinsko podporo članov našega skupnega odbora, torej obih odborov. Zagotoviti moramo torej 36 glasov, na osnovi česar lahko začnemo s pogajanjem. 40 članov bađa, 30 v kontu, 36 skupno, glede na to, da nas je vseh 72. Gre torej za začetek pogajanj s svetom. Ne gre tukaj za izraz podpore ali zavračanja dopolnjenega predloga Evropske komisije. To sem želel pojasniti. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. 43 glasov za, eden proti, eden vzdržan. Mandat je podeljen. predvideli smo zaključek glasovanja že pred 11. uro, to nam je tudi uspelo. Najlepša hvala za vašo udeležbo. Odbor za proračunski nadzor. Prosim za tišino. Še kolegi. Spoštovani kolegi. Seje ni konec, besedo ima gospa Gresle. Odbor za proračunski nadzor bo nadaljeval sejo v dvorani 5G3. V 5G3 nadaljujemo. In odbor za proračun nadaljuje v tej sejni dvorani ob 11. Konec seje.